parlamenta. Sama sem bila članica Evropskega parlamenta. Vedno sem podpirala proevropski pristop. V devetih letih, kar sem bila članica Evropskega parlamenta, nisem poskrbela za noben škandal, tako kot vi, vedno sem predstavljala pozitivne rešitve za evropske institucije. Sama nisem proti parlamentu. Lahko pa sem kljub temu kritična do nekaterih resolucij. Omenili ste proteste v Romuniji, ki so potekali 10. augusta. Kaj pa je s protesti v Franciji? Kakšno stališče vi pravzaprav zauzemate? Ne želim zdaj tega izpostavljati, kajti Francija sprejema odločitve sama. noben poslanec iz Francije danes ni izpostavil kritičnih pripomb do svoje države. Mislim, da bi morali zaupati v evropske institucije. Prepričana sem, da je naš odnos do institucij pomemben tudi za državljane, ki spremljajo današnjo razpravo. Omenili ste svobodo medijev, tudi glede tega ste podali določene resne eh, obtožbe. Lahko vam zagotovim, gospod komisar, kolegice in kolegi, romunska vlada nima nič opraviti s tem. Gre za širjenje lažnih informacij. Mislim, da je to izvrsten primer tega, česar se ne bi smeli posluževati. Res je, da je televizijska postaja morala prekiniti svoje oddajanje za 10 minut, ampak nacionalni svet za audiovizualne storitve je sprejel to odločitev. Ne vem, zakaj je prišlo do tega. Romunska vlada ni imela nobenega opravka s to odločitvijo. Istočasno pa se moramo vprašati tudi o tem, kako lahko s prejetim odločitvam zagotovimo večjo verodostojnost. Kot evropski politiki moramo biti izjemno previdni pri tem, kaj počnemo v prihodnje, o čem govorimo. Tisto, kar omenjamo, mora biti utemeljeno na dejstvih. Sodili nas bodo tudi potem, kaj izrečemo. Še bolj pomembno pa je, da bo tudi evropski projekt zaradi tega izpostavljen. Najlepša hvala za vašo pozornost. Vesela sem, da me Evropski parlament podpira, da nas podpira tudi Evropska komisija. Vsem vam želim veliko uspeha pri tem skupnem evropskem projektu. Hvala lepa, razprava je s tem zaključena, na dnevnem redu pa imamo poročilo kolega Mato in sicer v zvezi z letnim poročilom Evropske centralne banke za leto 2017. Jurek. Kolega Jurek, izvolite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 Sedaj pa ne razumem, nekaj eh, poslancev je kršilo poslovnik in jaz sem želel izpostaviti postopkovno vprašanje, pa mi tega niso dovolili. Ne razumem, zakaj ste potem eh, dopustili takšno škandalozno obnašanje. Včeraj mi Eden izmed poslancev je drugega eh, razglasil, eh, oziroma je neko državo članico razglasil za fašistično državo. To je nespremljivo. Potem, ko pa ste mi dali besedo, sem spregovoril o tem vprašanju, pa je predsedujoči ves moj časovni, ves, ves moj čas, ki sem ga imel na voljo za govor, v bistvu vzel za to, da sem podal ta komentar glede poslo, eh, postopka. To se mi zdi nespremljivo. Vsak poslanec ima pravico, da poda postopkovni komentar. To je demokracija. Mislim, da moramo skrbeti za to, da bo demokracija dobro delovala v okviru pravne države. To je prva naloga vsakega parlamenta. E farò dare la trascrizione. Bom prosil za prepis dogodkov, na tej podlagi bom potem tudi podal oceno. Attendiamo. Bomo počakali par trenutkov, da se nam pridruži gospod Dragi. Allora, parola il Besedo predajam poročevalcu gospodu Gabrielu Matu. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo pozdravljeni, gospod Dragi, vedno nam je v veliko veselje, da vas lahko pozdravimo v parlamentu. Najprej hvala lepa poročevalcem v senci in vsem kolegicam in kolegom za izraženo podporo, hvala lepa tudi za sodelovanje. Zdaj lahko predstavim poročilo, ki se mi zdi dobro. Euro slavi 20. rojstni dan je bolj priljubljen kot kadarkoli. Tri od štirih državljanov menijo, da je evro izjemno pomemben za naše gospodarstvo. Enajst držav članic je na začetku sprejelo evro, danes je evro v veljavi v 19 državah članicah, uporablja ga 340 milijonov državljanov. Leta 2017 je evropsko gospodarstvo raslo najhitreje v zadnjih desetih letih. Najbolj pomembno pa je to, da vse države članice ugotavljajo, da se gospodarstva ponovno sestavljajo. Monetarna politika Evropske centralne banke pa tudi strukturne reforme, ki smo jih izpeljali v številnih državah članicah, so k temu prispevale. Eurostat je julija lani objavil zadnje številke s tem v zvezi. Te številke kažejo, da gremo v pravo smer. Gospodarska rast za leto 2018-2019 je konsolidirana in bo više od dveh odstotkov. Brezposelnost je praktično. Takšna, kot je bila v preteklosti, nekje na ravni sedmih odstotkov je tudi udeležba na trgu dela v evroobmočju je izjemno visoka, verjetno najvišja, odkar je bila vzpostavljena Evropska monetarna unija v letu 1999. Ampak vse ni pozitivno. Skrbi me pomankanje konvergence. V nekaterih državah članicah ne želijo razrešiti strukturnega primankljaja. Kar zadeva inflacijo, Evropska centralna banka je seveda neodvisna in to izpostavljam še enkrat. Evropska centralna banka ohranja svoj mandat, kar pomeni, da inflacijo ohranja nekje na ravni dveh odstotkov. Srednjeročno gledano pričakujemo, da bomo v obdobjih do leta 2020 ohranili inflacijo na ravni 1,7 odstotkov. To lahko nedvomno pripišemo tudi sprejetim ukrepom. Prišlo je tudi do izboljšav na področju posojil v zasebnem sektorju. Posojila so se v zasebnem sektorju v letu 2018 povečevala za tri odstotke. Odpraviti je treba negotovosti, ki se pojavljajo v zvezi z Evropsko unijo. Predvsem to vrstne negotovosti sprožajo populisti, more biti brexit ter seveda protekcionizem, če nam omenim zgolj par tvegan. Osredotočiti se moramo na bistvene zadeve. Mislim, da bi morali še naprej stopati po tej poti gospodarske rasti, ustvarjati moramo delovna mesta, to je tista prava socialna politika. Če želimo to doseči, pa moramo seveda ohraniti okoliščine, ki bodo spodbujale javne in zasebne naložbe, da se bo raven naložb dvignila na raven izpred krize. Mislim, da bi morala Evropska centralna banka tu storiti več, predvsem zato, da bi svojo monetarno politiko dosegla cilje, ki smo si jih zastavili. To pa je, da realnemu gospodarstvu zagotovimo finančna sredstva, zlasti MSP-je, ki so hrbtenica našega gospodarstva. Tudi ukrepi monetarne ekspanzije morajo koristiti celotni skupnosti. Poročilo, ki smo ga pripravili, o katerem bomo glasovali jutri, vsebuje vse ključne elemente monetarne politike Evropske centralne banke. Spodbuditi je treba ukrepe, ki jih omenjamo v tem poročilu, pozdravljamo pa tudi odločitev, da se bo progresivno zmanjšalo izvajanje ukrepov v primeru, da gospodarski položaj v državi to dopušča. Ohraniti je treba obrestne mere, spodbujati naložbe, kupovati korporativne obveznice, vlagati v evroobmočje. Evropska centralna banka pri tem igra pomembno vlogo. Res pa je, da Evropska centralna banka ne more odpraviti strukturnih drž težav držav članic. Države članice so tiste, ki morajo skupaj z evropskimi institucijami ukrepati na nacionalni ravni, da spostavijo trdno podlago, na, po na kateri potem lahko zadeve izboljšajo. Posamični ukrepi bi morali biti prehodne narave. Pomembno je, da imajo države članice na voljo dovolj časa za to, da konsolidirajo svojo fiskalno stanje, da sprejmejo strukturne spremembe, ki bodo prispevali k oblikovanju pogojev, v okviru katerih se bo še naprej vršila gospodarska rast. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo zdaj predajam predsedniku Evropske centralne banke, kolegi Dragiju, ki se mu tudi zahvaljujem, da je sprejel povabilo Evropskega parlamenta in se udeležil slovesnosti ob 20. obletnici evra. Odkar je predsednik Evropske centralne banke, je seveda zelo dobro sodeloval z našim parlamentom. Izvolite, kolega Dragi gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospod podpredsednik Evropske komisije, spoštovane poslanke in poslanci. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj in lahko z vami razpravljam o dejavnostih Evropske centralne banke in o vaši resoluciji o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2017. Pred 20 leti, 1. januarja leta 1999, je bil evro uradno uveden in evrosistem je začel svojimi operacijami monetarne politike. Spostavili smo področje notne valute med enajstimi državami članicami in to je bil zgodovinski korak za našo celino in kvantni skok pri ekonomski integraciji. 20. obletnica nam daje priložnost, da razmislimo o uspehih, pa tudi o tem, kaj je potrebno še postoriti, zato da bo evro dejansko obrodil prave sadove. V tem kontekstu bi rad podal nekaj pripomp, si ogledal, kaj smo že postorili in orisal izzive, ki so še pred nami. Večinoma se bom osredotočil na zadnjih sedem let, to je moj mandat predsednika ECB. V dveh desetletjih obstoja evra sta zelo različni. Prvo desetletje je bila kulminacija 30-letnega obdobja makroekonomske stabilnosti, obdobje, ki ga imenujemo velika moderacija. Drugo desetletje pa je proizvedlo najhujšo ekonomsko-finančno krizo od velike depresije. Seveda, Ti dve obdobji sta zahtevali zelo raznolik monetarni odziv in različna orodja za njihovo izvedbo. Predkrizno obdobje je imelo manjše premike v ekonomskem ciklusu in ECB je lahko zagotavljal cenovno stabilnost, predvsem s tem, da je prilagajal svoje stopnje izvajanja politik. Potem pa se je vse zelo spremenilo v naslednjem desetletju. Novi instrumenti so postali bistveni za to, da zaščitimo očinkovitost naših monetarnih politik in za stabilizacijo ekonomije evroobmočja. To, po drugi strani, je zahtevalo od nas, da smo imeli drugačen pristop komunikaciji ECB in odgovornosti. Ko sem prišel na čelo novembra 2011, se je evromoče soočalo z velikimi izzivi. Ekonomija si je opomogla po krizi Lehmana, podobno drugim delom sveta. Vendar pa pomankanje zaupanja in zelo težke razmere glede državnih dolgov so pomenile velike stroške. Pomenilo je to razdrobitev na finančnem področju in to je pomenilo tudi, da so se krčile ekonomske dejavnosti. Rezi pri ključnih obresnih merah ECB niso bili prenešeni na gospodinstva in podjetja. In to je bilo zelo raznoliko po državah članicah. Zelo veliko je bilo moten v mehanizmih prenosa, In če se tega ne bi lotili, bi to pomenilo veliko grožno stabilnosti cen. ECB se je odzval z dvema nizoma politik. Najprej smo zagotovili likvidnost bankam za do tri leta. In potem smo imeli tudi kolateralo, ki so jo banke lahko uporabljale. To smo razširili. To je pomagalo zmanjšati razdrobitev pri financiranju. In drugič, ECB je napovedana to, kar smo imenovali OMT, je poleti 2012 in to je potem zmanjšalo tveganje za denominacijo na finančnih trgih. Vendar pa je dolžniška kriza potem postila velike posledice za ekonomijo. Brezposobnost je strmo narasla podjetja niso več investirala in prav tako je bilo veliko slabih posojil. Čeprav je bilo manj finančne razdrobenosti, so banke začele krčiti svoje poslovanje in so bile manj vole posojati denar. To je proizvedlo potem ten ciklus manjše rasti in manjše dinamike. Inflacija je šla na vzdolj. Z inflacijo sedaj veliko pod našim ciljem, se je CB soočila z novim izzivom za politiko. Potrebno je bilo popraviti transmisijske težave, ki so jih ustvarile banke, prav tako pa smo morali razširiti tudi našo politiko, zato da smo se odvali na deflacijski pritisk. Junija 2014 smo začeli z našimi ciljnimi operacijami refinanciranje in to je spet ponudilo trajnostno likvidnost bankam. Je pa bilo to pogojevano s tem, da so posojila morali iti naprej na zasebni sektor. Uvedli smo negativne stopne za to, da bi še naprej spodbujali banke, da posojajo podjetjem in gospodinstvom. In kmalo zatem smo tudi izvedli APP, kupovanje premoženja in kritje obveznic, ker je inflacija padala in ker so s tem postala tveganja, smo potem januarja 2015 rešili program kupovanja premoženja in smo vključili tudi obveznice zasebnega sektorja. Od takrat smo večkrat rekalibrirali program kot odziv na inflacijske napovedi. Prav tako smo to dopolnili z analnimi rezi pri presnih stopnjah in pri tem, kar imenujemo smernice. Potem pa, kar se tiče pričakovanj za nadaljno politiko in kar se tiče pogojev, ki bodo pomenili spremembe pri izvajanju politik, vse to je uspešno prispevalo k temu, da smo zmanjšali negotovost, kar se tiče pričakovane prihodne stopnje. Brestne ravni in smo lahko zagotovili ustrezna posojila. Evro v moče si je počasi opomoglo podprto s temi ukrepi. Sedaj imamo že 22 zaporednih četrtletij ekonomske rasti. 9,6 milijonov več zaposlenih je v evro v moču, kot jih je bilo v drugem četrtletju 2013. To je bila najnižja točka krize. Stopna brezposobnosti se je znižala na 7,9 odstotka, to je najnižja raven od leta 2008. In stopna zaposlovanja se je z 54 odstotkov, 99, dvignila na 59 odstotkov v drugem četrtletju 2018, to je skupina 15 do 74 let. To je najvišja stopnja kadarkoli zabeležena v evroobmočju. Glavno gonilo oživitve je bila domača ekonomija. Domače popraševanje in izboljšanje razmere na trgu dela so povečale še zaupanje, da bo tudi inflacija dosegla ravni, ki smo se jih želeli. V 2017 smo potem postopno nižali nakupe, ki smo jih uvedli, nakupe premoženja. Decem, decembra lani smo se odločili, da bomo s tem končali, ker smo bili prepričani, da se bo dvig inflacije do ustrezne ravni nadreval. Istočasno pa je ekonomski razvoj šipkejši, kot smo pričakovali, in negotovosti, še prav posebno, povezane z globalnimi faktorji, ostajajo. Tako da ne smemo biti zadovoljni. Predvsej spodbud na področju monetarnih politik je še potreben, zato da podpremo domača gospodarstva, srednjeročno gledano naše smernice glede ključnih obvestnih mer ECB. So podkrepljene tudi zakupi premoženja, ki smo jih opravili in to še vedno nudi potrebno mero ekonomske stabilizacije za to, da bi inflacija prišla do stopnje, ki si jo želimo. Časa smo se naučili iz naših izkušenj. Monetarni okvir ECB temelji na treh elementih: jasen mandat za dosego stabilnosti cen, neodvisnost nad instrumenti, ki jih lahko uporabimo, da dosežemo cilje mandata, in tudi močan okvir odgovornosti. Pomen vsakega od teh elementov je bil ukrepljen zaradi krize. Najprej smo videli, da je dobro opredeljen mandat ključnega pomena za verodostojnost v stikih z javnostjo. Kaj ti to jamči, da bo ECB vedno delovala v interesu celotnega evroobmočja in na njo ne bodo vplivali interesne skupine. Drugič, videli smo, da je neodvisnost ključna za učinkovito monetarno politiko. To dovoljuje Evropske centralne banke, da se hitro in prožno odzove na šoke, še prav posebno v izjemnih časih. Dober nabor orodij, ki ima tako standardne kot nestandardne instrumente, je ključnega pomena o pogojih, ko je otežena monetarna politika ali ko imamo manj manevrskega prostora. Nadalje, videli smo pomen odločnega okvira odgovornosti, še prav posebno, ko morajo centralne banke uporabljati nova urodja, ki jih javnost ne razume dobro. Centralne banke so močne in neodvisne, ampak niso izvoljene. Zato moramo zagotoviti odgovornost centralnih bank izvoljenim predstavnikom. Zato smo okrepili prizadevanja, da izboljšamo komunikacijo in okrepimo odgovornost v zadnjih letih pravni svet je začel objavljati zapisnike svojih sestankov. ECB in Evropski parlament sta povečala intenziteto in izmenjavo. Ne vse to nam je ponudilo več priložnosti, da pojasnimo naše odločitve in pokažemo, kako ECB opravlja svoj mandat. Delujemo skladno z mandatom, ki je velik del naše legitimnosti prav tako pa je kriza šla tudi prek monetarnih razsežnosti. Evro območje ni imelo steznega institucionalnega regulativnega okvira, ne samo za bančni sektor, ampak tudi na drugih področjih ekonomske politike. Spostavitev bančne unije in Evropskega mehanizma za stabilnost je okrepila sposobnost organov v EU, da se odzove na prihodne krize. Reforma na nacionalni ravni in odločna politična zavezanost evrom ki so ga pokazali. Politiki so prav tako ukrepili temelje našega skupnega projekta. Potrebne spremembe, zato smo potrebovali čas. In to je bil čas, ki ga je evro moče izgubilo pri ukrevanju. Sedaj je Montana unija v boljši formi, vendar pa napredovati moramo še naprej. Med, svojim, med svojo predstavitvijo v odboru Ekon smo se o tem lahko pogovarjali. In osnutek resolucije to tudi izpostavlja. Prednostna naloga je povečanje odpornosti evroobmočja. Tako bi okrepili tudi monetarno politiko pri potencijalnih krizah. Odpornost pa je odvisna od tega, ali bo evroobmočje lahko uporabilo mešanico politik, ki jih imamo. To vključuje strukturne monetarne bonitetne ukrepe in sedaj bom zaključil prvi dve desetletji evroobmočja sta videli razvoj, kako ECB upravlja in izvaja svojo monetarno politiko. Soočeni smo bili z nevidenimi grožnjami stabilnosti cen in ECB se je prilagodila, da smo še naprej lahko izvajali naš mandat. Še naprej bomo to počenjali, če in ko bo potrebno v skladu z našim mandatom, kot je opredeljen v evropskih pogodbah. Z vso neodvisnostjo, kar se tiče nabora naših instrumentov v našem pravnem okviru. Danes lahko rečemo, da je evro območje izšlo iz hude krize. Celo obstoj je bil ogrožen. Išli smo iz tega predvsem zaradi odpornosti energije in podjetniškega duha evropskih državljanov, pa tudi zaradi, zaradi zaupanja, ki so ga pokazali svojim voditeljem. Naš odziv pri pomembnih strukturnih spremembah EMU je tudi pomagal evroobmočju iziti iz krize. Na veliko načinov imamo sedaj močnejšo monetarno unijo, kot smo jo imeli leta 2008. To se kaže tudi v popularnosti evra med državljani EU. Nekdo nas je nedavno spomnil, da je to na najvišji ravni od uvedbe. Vendar pa potrebno je opraviti še veliko več dela, da bi zaključili Evropsko monetarno unijo, zato da bi bili bolj trdni in pripravljeni na prihodne krize. Evropska unija potrebuje stalne politične zaveze, tako na nacionalni kot tudi evropski ravni, pa tudi prek različnih političnih spektrov. Zato lahko povem, da ima Evropski parlament zelo pomembno vlogo odigral, je v časi krize odločilno vlogo. Prepričan sem, da bo ključnega pomena tudi pri izvajanju nadaljnega dela do dokončanja ekonomske monetarne unije. Verodostojnost ECB temelji na neodvisnosti. In to je povezano z odgovornostjo in spoštovanjem mandata, kot je zapisano v pogodbah EU. Evropski parlament, ko kliče ECB na odgovornost, daje legitimnost njeni neodvisnosti. In ker je to moja lastna, moja, oprostite, zadnja predstavitev, moj zadnji govor pri letnih poročilih Evropske centralne banke pred tem parlamentom, naj se vam zahvalim, ko smo sodelovali med mojim mandatom dobra interakcija je bila in dali ste mi veliko priložnosti, da sem razlagal politike ECB. Hvala lepa. Grazie, signor eh, presidente, per... Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, tudi za prijazne besede, ki ste jih izrekli glede Evropskega parlamenta. Verjetno je bil to vaš zadnji nastop na to temo v okviru tega mandata, ampak kljub temu bomo seveda do konca mandata sodelovali z vami. Še enkrat hvala lepa, da ste danes z nami. Zdaj pa besedo predajam podpredsedniku Evropske komisije, gospodu Dombrovskisu. Uh, uh, uh, spoštovani predsednik Tajani, spoštovani predsednik Dragi, drage kolegice in kolegi. Najprej se želim zahvaliti poročevalcu Gabrielu Matu in članom odbora Ekon za njihovo poročilo. Veliko veselje mi je, da sem danes tukaj, da lahko razpravljamo z vami in gospodom Dragim, še prav posebno glede na 20. obletnico evra. V teh 20 letih se je evro izkazal kot uspešna valuta, kar je široko priznano. Približno tri četrtine evropejcev meni, da je dobro, da imamo evro. Razprava o dejavnostih Evropske centralne banke, Evropskega parlamenta je pomembna manifestacija demokratične odgovornosti. Naj začnem s tem, da povem, da komisija v veliki meri se strinja s poročilom, o katerem govorimo danes tukaj. Menimo, da je neodvisnost ECB pri upravljanju in izvajanju monetarnih politik, kot je zapisano v pogodbah, ključnega pomena za to, da zagotovimo stabilnost cen. Neodvisnost in odgovornost sta povezani. Komisija prav tako priznava prizadevanja ECB, da izboljša preglednost in demokratično odgovornost napram evropskih državljanov Evropskega parlamenta. Prav tako menimo in se strinjamo, da da samo monetarna politika ne zmore zadostno doseči ekonomsko rast in da bi gospodarstvo evromočja morali podpreti zmešanico družbeno oravnoteženih strukturnih reforma in fiskalnimi reformami v skladu s paktom za stabilnost in rast. Prav tako pozdravljamo poziv, da bi imeli večjo integracijo s kapitalskim trgom. Tako bomo transmisijo monetarnih politik naredili bolj učinkovito. Pa tako menimo, da, je, da so bolj povezani kapitalski trgi, bolj poglobljeni, to bo išlo iz kapitalskih trgov in postopnega dokončanja bančne unije, to bo pomenilo, da bo evro še močnejši. Prav tako smo to izpostavili v svojem sporočilu o močnejši vlogi evra To smo predstavili 5. decembra lani. Ne dvomim, da bo današnja razprava potrdila konstruktivni duh, ki smo ga razvili med parlamentom in ECB v zadnjih letih. Hvala lepa. Mulțumim și noi, domnule vicepreședinte. Îi dau cuvântul acum a doamnei de Lange. Najlepša hvala, gospod, gospod de Lange, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči, in hvala tudi gospodu Matu za odlično poročilo. In hvala gospodu predsedniku ECB za pojasnilo glede pozitivnih tendenc v tem letnem poročilu. V vašem poročilu ste napisali, da je veliko bank izkoristilo to obdobje za to, da so izboljšali svoje bilance. To je zelo dobro. Seveda pa obstajajo tudi izjeme. Prav zato sem zelo ponosna na to, da sem skupaj s kolegom Gualtierjem in z sodelovanjem konstruktivnega sveta uspela pripraviti pravila, ki bodo zavezovala vse banke v Evropski uniji, da odpravijo slaba posojila. Končno smo to pripravili. Tudi v ECB se morate lotiti obstoječih slabih posojil. Naslednje vprašanje pa je sistem EDIS, namreč gospod Mato je pripravil poročilo predvsem o tem. Eh, banka Rigi v Italiji je pokazala, kakšne skrbi še obstajajo, kakšne težave še obstajajo na tem področju. Namreč eh, v tej krizi moramo zagotoviti, eh, da bodo, oziroma je prišlo do tega, da je sedaj banka dobila več kapitala. Ene izmed držav so to bolj izkoristile kot druge in na koncu so račun morale, morali poravnati davkoplačevalci. To pa ni bil namen. Zaradi tega je tudi prišlo do blokade v svetu in to pojasnjuje, zakaj nekatere države članice niso bile navdušene nad takšnim eh, napredkom. Zakaj eh, morajo nekateri plačevati, drugi pa razsipavajo denar. Mislim, da moramo najti rešitev iz te situacije. Namreč v Evropi bi imeli eh, boljšo situacijo, če se to reši in če ne bo blokade več. Odgovornost je najprej pri nacionalnih eh, centralnih bankah, potem pa je potrebno eh, šele prejiti na evropsko raven. Imam pa še konkretno vprašanje za predsednika ECB, ki se je vedno zauzemal in je zagovarjal EDIS. Zanima me, kaj menite, ali želite previdni začetek, kot ga predlaga naše poročilo, ali pa boste raje počakali na naslednji sklic parlamenta, da bo pripravil drugo rešitev. Najlepša hvala, upam, da boste to odgovorili. Najlepša hvala. Gospod Morgano, dve minuti. Presiden. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi predsedniku Dragiju, da je danes z nami. Hvala lepa tudi poročevalcu Matu za dobro upravljeno delo v odboru Ekon. Ne bom se spuščal v podrobnosti tega poročila, bi pa vseeno rad izpostavil, kako pomembno je, da se sprejme to poročilo ravno na dan, ko slavimo 20. obletnico evra. Euro je prispeval k gospodarski integraciji, pa ne samo k temu, je zgodba o uspehu brez precedensa v zgodovini Evropske unije. Je pa res, da kar zadeva evro, stvari še nismo dokončali. Vzpostaviti je treba monetarno in bančno unijo, zagotoviti je treba vse evropsko jamstvo za depozite, zagotoviti moramo tudi proračun za evroobmočje, več moramo storiti na davčnem področju. Nekateri v parlamentu in tudi izven parlamenta se s tem sicer ne strinjajo. Nekateri bi še vedno raje vrčevali, ampak samo če vrčujemo in delujemo solidarno in odgovorno, lahko uspemo. V mnogih okoliščinah pa se je zgodilo to, da so posamezne države morale izpolnjevati dodatne pogoje, zato so bile jezne na Evropsko unijo. 20 let je, kot rečeno, minilo od vzpostavitve evra, mi se pa še vedno pogovarjamo o proračunu za evroobmočje, o edisu in o socialnih pravicah, da ne naštevam. V odboru Ekon smo opravili dobro razpravo o letnem poročilu Evropske centralne banke. Strinjamo se s tem, da ECB, ki jo vodite, gospod Dragi, igra izjemno pomembno vlogo. Kolegice in kolege v Evropskem parlamentu, pa tudi evropske voditelje, pa bi rad pozval, glede na to, da decembrski Evropski svet ni sprejel ukrepov, da storijo več. Ukrepi, ki jih izvaja ECB, ne bodo dovolj za to, da se ohrani evroobmočje. Evropski državljani želijo, da bi kot Evropska unija mi storili več, da jih zaščitimo. Zato se mi zdi, da bi morali podkrepiti besede z dejanji. Ne smemo se zapirati za nacionalne interese. Hvala. Uh, Hvala lepa. Gospod Paket, izvolite minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči, gospod Dragi pred desetimi leti se je začela finančna kriza. Ta kriza je bila v Evropi res močna in to predvsem zaradi tega, ker so se nabirali dolgovi. In kakšen je bil odgovor ECB? Še bolj so se zadolževali in še več denarja so izdajali. Kot smo prebrali v tem poročilu, je to imelo res grozne posledice. Zavarovalnice in pokojninski skladi so imeli velike težave. Cene nepremičnin so rastle in rastle, Hiše in stanovanja pa so bila predraga za to, da bi si jih običajni ljudje lahko privoščili. Višali so se dolgovi pri podjetjih, družinah in tudi vladah. Strukturne reforme pri državah, ki so to najbolj potrebovale, pa se niso zgodile. Pa še nekaj, kar se je zgodilo na podlagi vaših politik. Obrestne mere so tako nizke, da je naš privrčevanje denar kar izpuhteva. Običajni ljudje, ljudje, stari toliko kot jaz, ki nimajo nobene krivde zaradi te krize, ki se je začela že leta 2008, morajo sedaj plačati zaradi napačnih politik vlad in bank. Bliža se konec vašega mandata. Več let ste se izdajali za gasilca, ki je pogasil največji, kozen, eh, največji ogen v tej finančni krizi. Ampak mislim, da bo vaša politika, predvsem politika piromana, ki bo povzročil tudi naslednjo finančno krizo. Hvala. Najlepša hvala, gospod, gospod Artuji, dve minuti. Gospod predsednik Evropske centralne banke, spoštovani poročevalec, kolegice in kolegi. V trenutku, ko se končuje naš mandat, sedaj govorimo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2017. Danes smo praznovali 20. obletnico evra. In to je čustveni trenutek, gospod predsednik Dragi, kajti to je vaša zadnja predstavitev pred Evropskim parlamentom. Sporočilo tega poročila, sporočilo tega poročila je kar nekaj. Moramo reči, da je ECB več kot korektno izpolnila svojo misijo, še prav posebno v drugem desetletju. Seveda, Evropska centralna banka ne more postoriti vsega, Države članice morajo tudi same biti previdne, kar se tiče javnih izdatkov, kar se tiče urejanja tega in kar se tiče dobrih storitev za državljane in konkurenčnosti ekonomije. ECB ostaja budna pri različnih težavah, kar se tiče ravni cen na področju nepremičnin, potem tudi prednostna naloga naložbam, ki prihajajo. Mislim, da moramo priznati uspeh evra. Pred 20 leti se je evro rodil in to je bilo prvič. Valuta brez države. Vedeli smo, kako je bilo nujno, kar se da hitro evro območju dati proračunske, ekonomske, socialne razsežnosti, ki so potrebne za to da se soočamo s temi težavami na začetku. Multilateralizem je sedaj postavljen pod vprašaj in grozi svetovna ekonomska vojna. Mislim, da moramo ostati ambiciozni. Evro mora biti orože, kot to počnejo države ZDA, tako da bi lahko sankcionirali tudi banke in podjetja iz tretjih držav. ECB in evro sta zelo prispevala k odpornosti Evropske unije. Evro in Evropska centralna banka sta emblematična za naše zaupanje v prihodnost Evropske unije. Istočasno pa ECB ne sme biti grešni kozor za vse. Če nimamo dobrih ekonomskih politik držav članica. Hvala lepa. Gospod Urta, sone na minuto. Hvala, predsedujoči. Evropska centralna banka je s svojimi nekonvencionalnimi ukrepi ohranjala evropsko gospodarstvo nad vodo. Res je, da bi morali sicer pri teh ukrepih še marsikaj predebatirati, kako demokratični so bili, kako pregledni, kaj je s kupovanjem obveznic na področju ETS ampak vseeno s svojimi ukrepi ste nekako obdržali evropsko gospodarstvo nad vodno gladino. Ne vem, ali smo res bili zmožni speljati vse strukturne in ostale reforme, ki bi jih morali, če želimo zagotoviti prihodnost za evroobmoče. Ne želijo da bi kakorkoli združevali tveganja in odgovornosti, drugi se zauzemajo za to, da bi odgovornost porazdeliti. Potrebujemo ustrezne mehanizme, tudi proticiklične mehanizme, potrebujemo ustrezna proračunska sredstva. V nasprotnem primeru bodo težave v evroobmočju samo rasle. Storiti moramo ta gromozanski preskok naprej, če želimo, da bo evro obstal še naslednjih 20 let. Hvala. Eh, hvala lepa, gospod Carthy. Eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. ECB nikoli ni zaščitila posojilojemalcev, pravijo namreč, da je to naloga držav članic. Države članice, v, eh, centralne banke v državah članicah, tudi v, na Irskem, pa tudi niso zaščitile posojilojemalcem pred eh, težavami. Sedaj nas svarijo, da prihaja novi val eh, težav. Zakonodajalci pripravljajo pravila, kako odpraviti slaba posojila in tukaj bi lahko umestili varovalke za posojilojemalce. Ampak edini interes centralne banke je to, da povrnejo kapital evropskim bankam. Sekundarni trg za slaba posojila bo po mojem mnenju zelo negativno, grozovito vplival na posojilojemalce, če ECB ne bo zaščitila običajnih državljanov, če tega ne bodo storili nacionalni državljani, nacionalne centralne banke in drugi, potem se bodo ljudje začeli spraševati, kdo bo to storil. Predlog komisije moramo zavrniti mi v parlamentu in civilna družba moramo preklicati to in blokirati napredek. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Mojten, eno minuto. Najlepša hvala. Gospod predsednik centralne banke, mislim, da vaši rezultati niso tako dobri. Obrestne mere so izjemno nizke, najnižje in v sedmih letih vašega mandata jih niti enkrat niste zvišali. Nemčija je najpomembnejši motor evrega, evrskega območja in stoji tik pred recesijo. To pa bo negativno vplivalo na celotno evro območje. Tukaj se ne morete odzvati hitro z znižanjem obrestnih mer. Kupili ste milijonske količine obveznic in razširili, oziroma več milijard obveznic, celo se opravičujem, in na tak način so bogati postali še bolj bogati, revni pa še revnejši. To je najbolj ekspanzivna politika, čisto izven nadzora je. Nemčija ima namreč eh, torej obveznice v milijardnih vrednosti, ki jih nikoli ne bo mogla eh, unovčiti. Upam, da bodo tisti, ki bodo pisali zgodovino, ugotovili, da ste vi tisti, ki boste odgovorni za to katastrofo na gospodarskem področju Evropske unije. Hvala. Najlepša hvala, gospod Zani. Eno minuto izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Predsednik Dragi, danes ste z nami proslavili 20. obletnico rojstva enotne valute. Mislim, da je to dober trenutek za to, da potegnemo črto in preverimo bilanco. Ali so se življenjski pogoji državljanov v evroobmočju izboljšati ali ne? če želite proslavljati, potem ne vem, ali gledamo iste številke. Jaz na podlagi teh številk ne bi slavil. Evropska pričakovanja o brojstvu evra so bila zelo visoka, ampak v zadnjih 20 letih je evro prinesel precejšnje razlike v plačah, precejšnje razlike v uspešnosti in rasti med posameznimi državami. Uh, Evroobmočje je konglomerat, ki raste počasneje v primerjavi s svojimi konkurenti. Brezposelnost je še vedno visoka, dvakrat višjo brezposelnost imamo kot v ZDA. V času svojega mandata kot predsednik Evropske centralne banke niste uspeli doseči niti svojih statutarnih ciljev, da bi ohranili inflacijo na ravni trajnosti, kar je nekje okrog 2 odstotka. Poleg tega sredstva, ki ste jih sprostili oziroma jih natisnili, niso prišli v realno gospodarstvo. Od stotih evrov, ki ste jih natisnili, jih je morda 29 prišlo v roke gospodinstv. To so zelo pomembna vprašanja, s katerimi bi se morali soočiti, zato da bi lažje naslovili vprašanje pomakljivosti evroobmočja in tudi vaših neuspehov v času predsedovanja. Gospod eh, Zarjanopoulos, izvolite. Najlepša hvala, predsedujoči. Kljub vašim zmagoslavnim govorom o tem, kako uspešno je gospodarstvo v evroobmočju in eh, kljub dejstvu, da se je znižala brezposelnost, moramo razumeti, da to niso realni podatki. Namreč gospodarska rast ni enotna povsod in tudi delovna mesta niso enako razporejena. Soočamo se tudi z Brexitom in to je v bistvu bistvo kapitalizma. Grozite nam z višjimi davki, dodatnimi reformami in eh, nekimi miloščinami, ki bodo izplačane v primeru, če bodo to dovolili kapitalisti. V Grčiji je 15 tisoč zaposlenih v bankah, ki se bojijo, da bodo v naslednjih letih izgubili svoje službe. Ta napačna dilema, na eni strani napredek in na drugi strani konzervativni način razmišljanja, v bistvu skriva dejstva, da je ekstremna desnica povezana z Ciprasom in njegovimi kolegi. Najlepša hvala. Hvala, gospod Rozate, izvolite. Gospod Dragi, rad bi vam najprej čestital ob 20. obletnici evra. Tudi Evropska centralna banka eh, je tukaj eh, bila pomembna. V nasprotju z drugimi sem prepričan, da ste lahko ponosni na svoje dosežke. Bili ste namreč zelo učinkoviti pri boju z uprto ekstencialno krizo, ki je leta 2012 zadela evroobmočje ker ste bili vi tako odločni, je evro preživel in je sedaj tudi močen. Kritike, ki smo jih slišali pred nekaj minutami, kažejo napačno sliko. Kažejo na ignorantnost nekaterih naših kolegov, ki ne razumejo, kako deluje monetarna politika. Toliko glede preteklosti, sedaj pa kar se tiče prihodnosti mi in še posebej ECB stojimo pred pomembnimi izzivi. Gospodarstvo v Evropi se upočasnjuje in eh, verjetno se približuje tudi naslednja recesija. In zanima me, ali je ECB pripravljena na ta izziv. Po mojem mnenju je pomembno to, da bomo imeli dovolj manevrskega prostora pri monetarni politiki te ničelne obrestne mere namreč ne omogočajo dovolj fleksibilnosti eh, pri monetarni politiki, da bi lahko pomagali našemu gospodarstvu. Kaj pa slaba posojila v bančnem sektorju, tudi tukaj potrebujemo rešitev. Hvala. Najlepša hvala, gospa Briso, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi poročevalcu in predsedniku Dragiju za upravljeno delo. Danes mineva 20 let od uvedbe evra. Mislim, da je to pomemben trenutek, ob katerem lahko podarimo tudi izjemno pomembno delo, ki ga je upravila Evropska centralna banka. Kljub temu, kaj so izrekli nekateri kolegi danes med razpravo in izrekli so šokantne stvari. Lahko potrdim, da je Evropska centralna banka veliko prispevala k zagotavljanju stabilnosti v Evropski uniji, k zagotavljanju bančne unije in monetarne stabilnosti. Evropska centralna banka pa mora seveda upoštevati tudi socialne posledice, ki jih prinašajo njene politike. Tudi v pariškem sporazumu je govora o tem. Banka Karidž je v Italiji jasno povdarila, da lahko Evropska centralna banka odigra pozitivno vlogo tudi, ko gre za majhne vlagatelje, vrčevalce in ostale. Mislim, da bi morali to vlogo ECB-ja razširiti. Izpostaviti moramo, da je bistvenega pomena, da dokončamo Evropsko bančno unijo, da sprejmemo EDIS in da zagotovimo čim hitrejše uresničevanje teh ukrepov v prihodnje. Vam, gospod Dragi, pa želim veliko uspeha do konca mandata. Un minut. Gospod Luke, eno minuto. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, danes parlament 20, eh, slavi 20. obletnico evra. Ampak kaj sploh slavimo? Če smo iskreni, si moramo priznati, da nam evro povzroča eno težavo za drugo. Oglejmo si naprimer krizo z državnimi eh, dolgovi. Takšne krize sploh ne bi bilo, če ne bi vsi imeli evra, če bi imele države članice vsaka svojo um, valuto, bi lahko rešile krizo z državnimi dolgovi, tako da bi natisnile več denarja. Torej, če ne bi imeli evra, tudi bančna kriza ne bi bila tako obširna. Težava je bila, da so banke imele državne obveznice in te obveznice so bile ogrožene, ker države niso mogle tiskati svojega denarja. Torej, ne bi bilo finančne krize, bančne krize in masovnega, masovne brezposelnosti, tudi brezposelnosti mladih. Vse to so težave, ki so nastale samo zaradi evra. Gospe in gospodje, ničesar ne moremo slaviti danes. Veliko dela nas še čaka, da bomo te probleme razrešili, torej probleme, ki jih je uh, ustvaril evro. To je, po mojem mnenju, ponesrečen eksperiment. Hvala. Hvala lepa, gospod Pedicini, tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsednik dragi, nagovarjam vas kot Italijan, kot državljan ustanovne države Evropske unije. Smo tudi tretja država, ki prispeva največ k Evropski uniji. V zadnjih 20 letih smo dosegli velik napredek, ampak v zadnjih letih so Italijani bili precej obremenjeni, predvsem zaradi nemških in drugih bančnikov. Mislim, da je javni dolg v zadnjih letih precej porasel. Tudi v 80 letih je že začel rasti in v zadnjih letih se je povečeval za 10 odstotkov. 2300 milijard evrov javnega dolga imamo Od tega smo v Italiji plačali skoraj da polovico tega zneska v obliki zamudnih obresti, kar je škandalozno. Tudi nemške banke in francoske banke kupujajo ta dolg, pred, kupujajo te dolgove tudi s pomočjo sredstev oziroma posojile Evropske centralne banke po izjemno nizkih obrestih, kar pomeni, da preomenjene banke špekulirajo v drugih državah. Uporabljajo pa denar, ki bi ustvarjen iz nič enostavno ste dodali ničle v računalniku. Italijanski državljani plačujejo vse te obresti v okviru realnega gospodarstva, z realnim potom plačujejo, ne s fiktivnim. Ampak ta sistem vsaj kaže, ustreza vsem. Banke so zadovoljne, ker še naprej lahko špekulirajo, vlagajo svoj kapital. Zadovoljne so tudi države, ki svoje državne obveznice prodajajo ali jih dajo na trg. Ampak kaj se dogaja v realnem gospodarstvu, predsednik Dragi? MSP-ji so tisti, ki plačujejo ceno za to. Ti nimajo več dostopa do posojil. Če ne zagotovimo dostopa do posojil, bo zrasla brezposelnost. Vidimo, da je v državah kot so Grčija, Španija, nažalost tudi Italija, tiste, v katerih se je povečal javni dolg in posledično tudi brezposobnost. Člen 127 pogodbe pravi, da je treba zagotoviti stabilnost cen, pravite, da to ste izpolnili. Poleg tega pa mora ECB storiti več v boju proti brezposobnosti, spodbujati mora gospodarsko ravnoteženo rast. Zato vas sprašujem, ali ima Evropska centralna banka res namen boriti se proti finančnim špekulacijam? Ali bo ECB delovala ciljno usmerjeno, ali bo upoštevala sprede posameznih držav, ali želi ECB dejansko zmanjšati razlike v spredih, kaj te države, kot so Italija, so zaradi tega uničene, pravzaprav se uničujejo oziroma šibijo s temi ukrepi tudi institucije in Evropska unija. Hvala. Najlepša hvala, gospod Precel, eno minuto. Zdaj, Spoštovani predsednik, spoštovani gospod Dragi, kolegi in kolegice. Dvajseta obletnica evra je in to danes slavimo. Ampak resnica je takšna, da so neenakosti in razlike v evrskem območju še vedno zelo velike. To je razvidno tudi iz eh, različnih poročil, iz razlik pri gospodarskem razvoju, še posebej, kar se tiče industrijskega razvoja v Franciji in Italiji, naprimer. To pa se kaže tudi potem, da je Nemčija popolnoma v drugačnem stanju kot drugi, ko gre za razvoj plač, naprimer. Pri nas, eh, imamo v zadnjih letih zelo nizek zelo nizko gospodarsko rast. Celo v Afriki so doživeli višjo gospodarsko rast kot v evrskem območju. Venezuela je morda edina, ki se je še slabše razvijala, to pač velja za vse eh, sisteme, ki imajo socialistično plansko gospodarstvo. Dejstvo je pač to, da smo si nakopali še več dolgov in vi, gospod Dragi, ste soodgovorni za to. Hvala. Najlepša hvala, gospod Sinadino, s eno minuto. Ker je Dragi. Pišal. Gospod Dragi, lepo pozdravljeni. Poleg vas so krivci za to tisti, ki vam dajejo navodila in tudi tisti voditelji, ki eh, so jih prepričali v to, da so prodali svojo državo in naslednje generacije svojih državljanov za ugoden denar. Vi ste pomagali pri tem tiskanju denarja, niste pa odgovorni za to, kar se je zgodilo. Niste se potrudili za to, da bi bil trg dela v Evropski uniji boljši. Delate v imenu Nemčije in njenih satelitov. Od leta 2008 ste namreč privrčevali več kot 360 milijard evrov s pomočjo nizkih obrestnih meri. mer. Vaše odločitve jasno kažejo na to, da ste vi prevzeli to nalogo. Hvala. Gospod Vanden Kandelare, izvolite minuto in pol. Gospod predsednik, dragi kolegi in kolegice, danes slavimo 20. obletnico evra, ampak pred kratkim časom smo eh, se spraševali, ali bo evro pre, presploh preživel. Evropska centralna banka je pomagala evru, da je preživet. In zakaj je bila prav Evropska centralna banka tista, ki je morala z roko seči po kostanje? Gre za politično in gospodarsko integracijo, ki je pomembna. Najpotrebujemo eno in potem drugo. Pri evru pa smo imeli obratni postopek. Upali smo, da bo evro pač zaživel, če ga bomo uvedli, ampak to se ni v celoti zgodilo in zato je še vedno šibek. Gospodarske razlike med državami članicami so namreč še vedno visoke. To bi bilo v redu, če bi imeli zadostne solidarnostne mehanizme, ampak žal se to še ni zgodilo. Sprašujemo se torej, zakaj je morala ECB rešiti evro? Zato, ker ni bilo dovolj poguma, da bi odpravili državne dolgove. Prav zato so, imamo sedaj od, možnost odločitve, ali bomo izgradili boljšo monetarno unijo in bomo bolj pripravljeni na naslednje krize, ali pa bomo spet ECB prepustili, da nas rešuje. Meni se zdi jasno, kaj moramo izbrati. Nekateri kolegi so tukaj zelo kritični do ECB in te pozivam, da moramo ustanoviti boljšo monetarno unijo, ki bo imela več. Eh, solidarnostnih mehanizmov in eh, boljše, boljšo povezavo unije kapitalskih trgov. Najlepša hvala, gospa Ruhonen. Hvala lepa. V poročilu o letnem poročilu Evropske centralne banke piše, da je evropsko gospodarstvo v letu dva tisoč sedemnajst raslo hitreje kot kadar